President. Gospod predsednik. Ach, <laughs> okay, so, liebe kolege. Drage kolegice in kolegi, prosim vas, da zasedete svoja mesta. Mm. Nach der Tagesordnung. Po našem dnevnem redu sledi glasovanje po poenostavljenem postopku in sicer bomo glasovali o poročilu Figurejdo. Besedo ima poročevalka. Izvolite, kolegica. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi kolegi.